Good afternoon, ladies and gentlemen. Maybe good evening already. Can we open our meeting? Dober večer, gospe in gospodje. Predlagam, da začnemo z izredno sejo odbora Regi. Odpiram današnjo sejo odbora Regi. Pričeli bomo s prejetjem dnevnega reda, ki je zelo kratek. Gre za izredni sestanek in zanima me, ali imamo kakšne predloge, pripombe v zvezi z dnevnim redom. Ne, potem je ta sprejet. Imam tudi nekakršnih posebnih obvestil za danes za odbor regi. Tako, da lahko nadaljujemo in prejdemo na glavno točko današnjega sestanka. Izmenjava mnen z gospodom Valdisom Dobrovskim, podpredsednikom. Komisije za evro in socialni dialog v zvezi s predlogom komisije, da se vzpostavi eh, program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017 do 2020. Decembra 2015 je komisija posredovala parlamentu in svetu uredbo za, podporni, za program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017-2020. Namen pod, programa za podporo strukturnim reformam je ta, da državam članicam pomagamo izvesti strukturne, upravne in podobne reforme tudi s pomočjo eh, prek sredstev, finančnih sredstev Unije za spodbujanje rasti in nova delovna mesta. Najprej se bo vse skupaj preučilo v priporočilih za posamezne države članice v povezavi s procesom evropskega semestra, programi gospodarskih oziroma ekonomskih prilagoditev in ukrepi, ki jih države članice spremejo na lastno pobudo. 157 e, je člen, pravno, ki je za pravno podlago. Predlaga se, da se več letni program 142,8 milijarde prispeva iz proračuna za ERDF, ESS in kohezijski sklad. Parlamentarni organi so nekaj časa razpravljali o proračunu, pristojnosti za ta dosje 4. maja 2016, pa je konferenca predsednikov odločila kako se bodo razdelile pristojnosti med odbori za ta dosje. Odbor regi je bil potrjen kot pristojni odbor. Odbor Ekon bo pripravil poročilo v skladu 54. členom pravilnika, odbor za proračun In odbor za peticije boste pripravila poročilo v zvezi s 53. členom kult in peš pa boste tudi pripravila mnenje. Tako da lahko z delom začnemo. Za danes sem sklicala izredno sejo našega odbora, da lahko podpredsednik Valdis Dombrovskis predstavi predlog našemu odboru in poročevalcem za mnenja v peš pristojnih odborih. Danes so z nami soporočevalci, ki smo jih že imenovali, gospa Krel in gospod Vanisteroj. In poročevalci v senci so tudi z nami ter poročevalci iz drugih odborov, gospod Sogor iz odbora za zaposlovanje, sem prav izgovorila dovolj blizu prav. Hvala lepa, odbor za proračun. Gospod Jan Albricht bo poročevalec za ta odbor. Pozdravljeni danes z nami. Žal poročevalca za odbor Ekon še nimamo, nismo ga še imenovali in imenovali ga bomo do konca tega meseca, najverjetneje, morda že prihodnji teden. Upam, da ta mesec, ja. Dajem besedo kar komisarju Dombrovskisu za predstavitev. Potem pa dobijo besedo še poslanci, najprej poročevalci, potem so poročevalci iz drugih odborov, na to poročevalci senci, potem pa še vsi drugi. Gospod Dombrovski, z beseda je vaša. Gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, najprej najlepša hvala za povabilo, da se lahko pogovorimo o programu za podporo strukturnim reformam. Prejšnji teden je komisija sprejela priporočila za posamezne države članice v okviru evropskega semestra. Gre za priporočila, kako izvajati strukturne reforme, da se tako posodobijo gospodarstva držav članic, okrepi konkurenčnost, spodbuja naložbe, zagotovi novo zaposlovanje, dvigne standarde in spodbuja konvergenco, tako znotraj držav članic, kot tudi na nadnacionalni ravni, torej v Evropski uniji. Iz izkušenj vemo, da reforme delujejo tiste države članice, ki so že izvedle ambiciozne programe reform, kot so Španija, Irska in Portugalska recimo, predtem že pribaltske države, zdaj dohitevajo tudi druge in nekatere izmed njimi celo dosega najvišjo stopnjo rasti v Evropi. To pomeni nova delovna mesta, manj revščine in manj izključenosti iz družbe. V povprečju pa je izvajanje reform še vedno nezadovoljivo. Trenutne ocene pravijo, da so države članice dosegle omejen napredek pri izvajanju reform in priporočil za posamezne države članice, ki priporočajo posamezne reforme. Priznavamo dejstvo, da izvajanje reform zahteva pogum v politiki, da se včasih spopademo z močnimi prikritimi interesi, včasih reforme tudi kar precej stanejo, drugič pa so tehnično precej zapletene. Zelo pogosto se države soočajo tudi z izzivi eh, glede upravnih in institucionalnih zmogljivosti. Zakonodaja ne zadostuje. Kar je pomembno, je, uč, je učinkovito izvajanje in to je pogosto tudi najtežji del. Če želimo podpreti države, ki so v težavah, smo v komisiji želeli obrati praktični pristop. Lani smo vzpostavili podporno službo za izvajanje strukturnih reform, ki je pripravila predlog za temu namenjen instrument, torej za podporo izvajanju strukturnih reform in govorim o programu za podporo strukturnim reformam. Cilj programa je okrepiti zmogljivosti držav članic, da pripravijo in izvajajo reforme, posebej v okviru postopkov ekonomskega upravljanja, mislim predvsem v okviru priporočil za države članice in uh, procesih makroekonomskih prilagoditev. ko gre torej za izvajanje reform za spodbujanje rasti oziroma reform, ki temeljijo specifično na zakonodaji EU. Program bo zagotovil tudi pomoč za učinkovito rabo sredstev Evropske unije, posebej seveda evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Program bo odprt za vseh 28 držav članic na zahtevo. spektr politik, ki so upravičene do podpore, bo zelo širok. Od učinkovitega delovanja politik do upravljanja, eh, do dobrega finančnega poslovodenja, do trga dela in socialnih politik, politik za rast in poslovno okolje ter politike finančnega sektorja in dostop do financ, do financiranja. Podporo bodo nudile neposredno službe komisije ali pa zunani ponudniki, torej izvajalci iz drugih držav članic ali pa specializirane nacionalne organizacije. Poudarek bo na praktični podpori na terenu usposabljanje na delovnem mestu, ne toliko v tečajih. Komisija bo pripravila podporne ukrepe v tesnem sodelovanju zadevnimi državami članicami na podlagi posameznih zahtev in analizi učinka, uspeha. O podpori se bomo torej vzajemno dogovorili med komisijo in državami članicami, tako da bodo tudi države članice zagotovile ustrezno odgovornost na svoji strani. Po odvajanju dela in financiranja se moramo, temu se moramo seveda izogniti. Ta podpora bo dopolnilna vsem drugim ukrepom, ki so na voljo za izgradnjo zmogljivosti v drugih programih Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira. Pa tudi, ko gre za tehnično pomoč in druge ukrepe, ki se jih financira prek drugih skladov, kot je ESIF. ESIF kako se bo ta program financiral oziroma kako se bodo zagotavljala sredstva. Predlagamo, da se zagotovi namembna ovojnica v višini 142,8 milijona evrov za prihodnja leta, torej 2017 do 2020. Ta ovojnica eh, se bo pripravila iz prerasporeditve sredstev, ki so na voljo centralno komisijo v okviru skladov za kohezijsko politiko in sklada za razvoj podeželja. Ne bo torej prišlo do sprememb v večletnem finančnem okviru. Pomembno je povdariti, da se nacionalne ovojnice za države članice, kar ključuje tudi sredstva za tehnično pomoč, ki so na voljo vsaki državi članici, za specifične operativne programe ko gre torej za prerasporeditev sredstev, obojnice za države članice bodo ostale nedotaknjene, vanje ne bomo posegali. O tem oziru naj vam tudi zagotovim, da so službe komisije zagotovile eh, znesek za financiranje tega programa, tako da so upoštevale potrebe za izvajanje tehnične pomoči in ukrepo v okviru kohezijske politike ter eh, politike za razvoj podeželja. Za obdobje 2014 do 2020 je na voljo približno 400 milijonov evrov več za tehnično pomoč v okviru štirih skladov, ki sem jih omenil. RDF, ESF, kohezijski sklad in sklad za razvoj podeželja. Če to primerjamo s prejšnjim programskim obdobjem, je ta znesek torej za 400 milijonov evrov višji ko gre za centralizirano tehnično pomoč v tem obdobju, v katerem smo zdaj. Še ena analiza kaže, da bomo po prerasporeditvi sredstev imeli na voljo več sredstev za tehnično pomoč v okviru pobude komisije, če to primerjamo s prejšnjim obdobjem 2007 do 2013. Vsako leto bomo preučili osnutek proračuna, ki ga pripravi komisija in to bo vključevalo tudi to letno prerazporeditev sredstev za program za podporo strukturnim reformam. Države članice, če bodo želele prenesti sredstva iz nacionalnih ovojnic za tehnično pomoč v okviru ESF-a v program za podporo strukturnim reformam, bodo to lahko storile. Za olajšanje bomo pripravili nekaj sprememb uredbe v skupnih določbah in uredbe EFRD, kot je to predvideno v predlogu za program za podporo strukturnim reformam. Upam, da se strinjate, da bo ta program ključen za podporo državam članicam, ko bodo te želele učinkovito izvajati reforme. Tako jih bomo podprli pri gospodarskem okrevanju, eh, okrepitvi zmogljivosti in spodbujali bomo tudi konvergenco med državami članicami. Upam, da boste lahko program podprli in da bo lahko zakonodajni predlog eh, hitro sprejet, tako da bodo lahko države članice prijele podporo že od 1. januarja 2017, kot je bilo to prvotno zamišljeno v predlogu. Komisija je seveda tudi pripravljena zagotoviti pomoč pri tem delu in dodatne informacije, če boste to želeli. Hvala lepa vsem in se že veselim vseh vprašanj in vprašanj komentarjev. Hvala lepa, hvala gospod komisar. Zdaj bom dala besedo soporočevalcem, gospa Krel, gospo, gospa Krel gospod Van Nistero. Izvolite. Hvala lepa. Kot že v preteklosti, ko sem bil poročevalec za uredbo skupnih določbah, že takrat smo bili ekipa. In naj za začetek povem, da bomo zagotovili ustrezen, predlog, eh, ustrezen odgovor na predlog komisije. Govorili ste, da upate na našo podporo. Najpomembneje je, da ravnamo hitro in da pripravimo dobre načrte za nadaljnje delo, kajti sodelovanje je napovedala že predsednica odbora. To pa pomeni, da moramo uskladiti vse naše dejavnosti v parlamentu na ustrezen način. Mislim, da bo današnji sestanek izjemno koristen, saj bomo tako lahko prejeli prve informacije in zelo veseli smo, da je odbor za proračun že tudi imenoval svojega poročevalca, da je odbor za zaposlovanje uh, oziroma njegovi predstavniki so tudi danes z nami na prvi razpravi, ter tudi odbora Peš in Kult sta že imenovala svoje poročevalce za to mnenje. Za, za mnenje torej. Odbor Ekon je v posebnem položaju, člen 54 mora upoštevati, poročevalca še nimajo. Mislim pa da bodo verjetno lahko podprli vaš predlog, tako da bomo lahko zelo hitro pričeli z našim delom. Če si ogledamo načrtovano časovnico, načrtovano delo, smo pripravljeni pripraviti osnutek poročila pred poletjem, pred poletnimi počitnicami. E, to bomo poslali tudi v prevod do 15. julija tako da bomo imeli na voljo za razpravo osnutek poročila v vseh jezikih, tako da bomo lahko zagotovili ustrezno sodelovanje do 8. septembra, recimo. Časovni rok za predložitev eh, predlogov spremembi potem lahko imeli do 14. septembra in 11. oktobra bi lahko obravnavali o predlogih spremem glasovanje odboru regije načrtovano za novembr. Sodelovanje predvsem z odborom EKON bo zagotovo tesno, tako da upamo, da bomo že pred koncem leta lahko to uvrstili tudi na obravnavo na plenarnem zasedanju. Takšen je vsaj naš načrt. Upamo, da bo delo tudi steklo, tako kot smo načrtovali in upam, da bodo tudi drugi odbori pohiteli s tem delom, da nam bo uspelo vse skupaj doseči do konca leta. Parlament je v pravnem položaju, smo so zakonodajalec, ko gre za sprejmanje takšnih uredb. Tako da bomo poskušali upoštevati sicer vse pripombe, ampak z delom bomo poskušali zaključiti do konca leta. Še eno pripombo bi podal in sicer. Po eni strani gre za več sredstev, po drugi za manj. Nekaj bi zdaj vzeli iz proračuna za tehnično pomoč in to namenili za podporo strukturnim reformam. Moje vprašanje je, Lahko kaj več poveste o dostopnosti sredstev? Pravite, da ne posegate v vojnice. Me pa zanima, eh, kako bo to prioritizirano? Kako se bodo sredstva prenesla Evropski komisiji? Kako bo to prerasporejeno v portfeljih? Lahko kaj več poveste o učinkih na regionalno politiko? Če ni učinkov, potem bodo sredstva prenesla zaston in to bo zelo preprosto, ampak takšnega učinka še nisem videl. Gre torej za neke vrste dogovor med različnimi generalnimi direktorati ali ste vse skupaj zelo natančno preučili? In potem še drugo vprašanje. Gre, to, gre v, te, v tem znesku za sredstva za celotno obdobje? So to sredstva za celo obdobje ali lahko pričakujemo nov predlog prihodnje leto in potem vsako leto posebej. In še čisto zadnje vprašanje. V, med vašim osebjem je prišlo do reorganizacije. Lahko poveste, kako bo to delovalo? Kako, države članice lahko zaprosijo za pomoč, kako se to povezuje z zavezami, z obveznostmi držav članic? Tiste, ki denar potrebujejo najbolj, kako bodo te države zaprosile za sredstva? Kaj lahko pričakujemo? Gre za, nekakš, gre za prostovoljne prošnje za dodatna sredstva. No, zelo odprti smo za vse pripombe v današnji prvi razpravi. Prosil pa bi vse, da se res vsega lotimo čim hitreje. Odprti pa smo tudi za pripombe drugih kolegov, s katerimi lahko obogatimo razpravo. Najpomembnejše pa je seveda načrtovanje, da lahko zagotovimo vse in spoštujemo vse ustrezne časovne roke. Ne vidim pa razloga, zakaj ne bi mogli zagotoviti plodnega sodelovanja z vsemi drugimi odbori. Hvala lepa, gospa Krel, soporočevalka Dvora Regi. Hvala lepa, gospa predsednica. upam, da bomo lahko časovnico tudi realizirali, tako kot je bilo pisano. Žal pa ni vse odvisno od nas. Gotovo ste opazili, da smo v parlamentu potrebovali nekaj časa, da sprememo odločitev, kdo je zakaj pristojen. Vse to ima svoje razloge. To je povezano z nenavadno strukturo predloga. Če si pogledate podrobnosti oziroma različne vidike, je predlog del kohezijske politike in sicer tisti del, kjer se države članice podpira pri njihovih projektih, tako da lahko učinkovite načrtujejo in izvajajo ter dosežejo ustrezne rezultate. V preteklosti mislim, da smo imeli zelo dobre izkušnje z Eh, s projektno oziroma najmedo skupino za Grčijo, ki je so omogočila, da je Grčija prek kohezijske politike prišla do sredstev, ki so bila na voljo. Šlo je sicer za zelo težavno obdobje, ampak eh, nedvomno je to del, ki sodi v kohezijsko politiko. Predlog pa ima tudi drugi del, torej predlog komisije. In sicer ki sega na področje makroekonomije, s katerim naj bi podprli strukturne reforme s tehnično pomočjo, ki je običajno povsem ločena od kohezijske politike. Financiralo pa naj bi se to tudi prek tehnične pomoči za kohezijsko politiko. Zakaj ste pravzaprav ubrali tako zapleten pristop? Mislim predvsem na tisti del, ki mm, govori o makroekonomskih reformah. Pravite, da bomo morda potrebovali 60 milijonov od 120 milijonov. Zakaj eh, niste v generalnem direktoratu ECOFIN eh, to podrobno raziskali? Morda bi lahko pripravili poseben program za to. Zakaj ta Eh, nenavadna povezava mikroekonomije in makroekonomije na področju kohezijske politike. To sprašujem zato, ker eh, seveda gospod Van Nistelrooy, sva se že pogajala o podobni uredbi, omenili ste priporočila za posamezne države članice v vodu in zelo pozorni smo na to, da ta priporočila nimajo takšnega vpliva, kot sta to želela svet in komisija. Pazili smo na to, da dejanska vsebina kohezijske politike zares sloni na odločitvah na eh, regionalni, lokalni, nacionalni ravni, ne pa, da vse temeli na priporočilih za države članice. In zato je zdaj tudi prišlo do takšnega spora o pristojnostih, kar bi se pa že dalo preprečiti. Pa še nekaj o financiranju. Gre torej za povečanje proračuna za tehnično pomoč in to ima določene razloge. Izpogajali smo uredbo, zdaj pa bi imeli nov instrument, ki je nekaj, če imajo države članice željo, da podprejo svoje uprave, da izkoristijo to tehnično pomoč o podpori komisije, tako da lahko svojo kohezijsko politiko v svoji državi članici učinkovito oblikujejo. Instrument je na voljo, v tem trenutku ga uporablja osem držav članic in črpajo prav iz tega proračuna za tehnično pomoč. Kaj se bo zgodilo s tem instrumentom? ali niso ta sredstva torej že namenjena določenim ciljem? Ta sredstva so že namenjena določenim obveznostim, po moje, in njimi povsem jasno, kako lahko posežemo v ta sredstva in jih prerasporedimo. Z proračunskega vidika mi tudi ni povsem jasno, zakaj je takšen transfer, takšen prenos sredstev sploh mogoč med kategorijami, takšen prenos sredstev v proračunu EU sploh ne bi smel biti možen, po mojem mnenju. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa. Zdaj so na vrsti poročevalci v senci. Gospa Tomašič, eh, v imenu odbora Regi, izvolite. Hvala, gospa predsednica, spoštovani komisar Dombrovski, spoštovane kolegice in kolegi. Podpiram spremembe, ki jih je predlagala Evropska komisija v uredbi. Strukturne reforme na različnih področjih javne politike so res izziv. Zato za nje pogosto potrebujemo čas, da se izkažejo koristi reform. Uh, zato jih je treba izvajati čim prej in čim učinkoviteje. Seveda je treba paziti tudi na gospodarstva, ki jih je prizadela kriza ali so strukturno slaba. Nimamo univerzalnega recepta za strukturne reforme, dobra praksa pa je lahko le navdih za reševanje eh, težav v različnih kontekstih, v različnih državah članicah, ki prosijo za podporo. Glavni predpogoj za uspeh tega programa so socialni partnerji in deležniki v državah članicah na terenu, ki morajo izvajati strukturne reforme in tako se bo spodbujalo tudi sodelovanje med državami članicami, ki prosijo za pomoč komisije in drugih držav članic. Izboljšanje upravnih in institucionalnih zmogljivosti lokalnih in regionalnih organov mora biti glavni vidik če želimo kakorkoli izboljšati zmogljivost eh, splošne javne uprave v državi članici. Če želimo izboljšati zmogljivosti, moramo upoštevati vse relevantne ravni upravljanja. Krepitev vzajemnega zaupanja med državami članicami, ki koristijo ta sredstva, drugimi državami članicami in komisijo, je nekaj, kar bi moral biti eden izmed glavnih ciljev tega programa za podporo strukturnim reformam. Vzajemno zaupanje pa se ne more krepiti, če se na terenu ne prevzema odgovornosti, s čimer se tudi slabi izvajanje strukturnih reform v državah članicah, ki bi ta program uporabljali. Hvala. Hvala, gospoda Jakovčiča ne vidim, zato pa besedo dobi gospod Tomar že, izvolite. Euh, Gospod podpredsednik, eh, tehnična pomoč eh, za države članice je vedno nekaj pozitivnega. Eh, rad pa bi povedal, da se ne strinjam in to zelo z vašim predlogom, kako financirati ta program iz evropskih strukturnih skladov in pa investicijskih skladov za EU. kolegica Karel je rekla, kohezijska politika ni namenjena temu, da se financirajo odločitve iz evropskega semestra. In ne razumem, da naš odbor eh, regi temu ne nasprotuje. Imamo tudi pravno podlago, 175. Eh, eh, člen. Ta se mi zdi zelo. Eh, šibka za upravičenje tega, da bi se na ta način financirali cilji strukturnih reform. No, ta pomoč za strukturne reforme postavlja tudi določena vprašanja. Vi ste naredili svojo izbiro, eh, izbrali ste si ciljna področja, sam uh, Eh, bi se navezal na ta področja. Gre za sodne sisteme, postopke privatizacije, izobraževanje, trg dela, eh, sistemi socialne varnosti, socialno varstvo in zaščita, potem javno zdravje eh, ter zdravstvena oskrba. Po moje je to dobra politična pot, eh, ki ste jo določili državam članicam. Ampak pri tem gre tudi za umešavanje Evropske komisije, ki želi države usmeriti v neko liberalizacijo, ki bo vse bolj napredna, ki bo vse bolj poglobljena. Želim vam. Uh, povedati, eh, da bi tukaj lahko bolje ravnali. Kako naj sicer razložimo dejstvo, da niste predvideli tudi drugih sektorjev, naprimer eh, ustvarjanje novih davkov. Zakaj tega niste ohranili? Potem nacionalizacija določenih virov zmanjšanje odvisnosti od eh, zunanih akterjev in zunanih držav. In sprašujem se, kakšni nasveti bodo državam dani prek tega eh, programa. In to me spominja na prijatelja, ki vam želi dobro. Ampak eh, potem eh, se to obrne proti vam, tako kot se je zgodilo s trojko. Pa še zadnja stvar, ki jo želim povedati. No, torej moja zadnja pripomba. Celotna tehnična pomoč, ki bi jo lahko zagotovili za države članice, ne bo ničesar spremenila. Eh, ne bo spremenila ničesar, če bodo ljudje zavračali določene politike. Tehnična pomoč, ki jo zagotavljate Franciji za eh, spremembo njenega trga dela, ne bo ničesar eh, prinesla, ničesar spremenila. Še posebej ne v tem trenutku, ko se razpravlja o reformi trga dela, proti čemur protestira na milijone ljudi. Pa še zadnja stvar. V predlogu je zapisano tudi to, da se je možno opreti na mednarodne organizacije. Rad bi vedel v zvezi s trgom dela, ali se boste oprli na mednarodno organizacijo dela ali pa na mednarodni denarni sklad. E, gotovo ste razumeli. E, kakšne so tukaj moje preference in tudi kakšni so moji strahovi. Hvala. Gospa Rajntke, naslednja, izvolite. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospod Dombrovski, da ste prišli eh, predstaviti ta predlog. Eh, nekaj časa smo že imeli, da smo o tem razpravljali tudi med seboj in dobro je, da imamo zdaj možnost tudi razprave z vami. Ko ste govorili o strukturnih reformah, ki so že bile izvedene v Evropski uniji, ste sliko eh, zelo pozitivno prikazali in mogoče ste bili celo eufemistični. Določene strukturne reforme so namreč imele zelo škodljive učinke na prebivalstvo v zadevnih državah članicah. In Zato tudi vidim eh, določeno stopno sumničavosti do teh predlogov. Ne samo v tem odboru, ampak mislim, da tudi med številnimi drugimi člani v tem parlamentu. Ta predlog eh, lahko sicer predstavlja neko eh, dobro orodje, ki daje državam članicam možnost tehnične pomoči, posvetovanja strokovnjaki, kako uporabljati kohezijske sklade in kako narediti to eh, na način, da bodo okrepljene strukturne reforme. Ampak po drugi strani, eh, ko gledamo vaš seznam, pa bi to lahko bil tudi poskus, da se prek stranskih vrat uvedejo eh, makroekonomske reforme in da se spodbuja agenda Evropske komisije. To, kar si sama želim in kar si želi moja skupina, je, da bi ta predlog oblikovali v smeri, da bi države članice lahko delale skupaj, z roko v roki s komisijo, da bi skupaj eh, investirale in ustvarili situacijo, ko se kohezijski skladi lahko uporabijo za razvoj družbe in gospodarski razvoj. Ne pa, da se spodbuja neko agendo, ki prihaja iz Brusla. Kohezijski skladi so po mojih izkušnjah najbolj uspešni takrat, ko imamo nek pristop na isti ravni, In ko regionalne in nacionalne oblasti uh, so zelo vključene in morajo prevzeti lastništvo nad vsemi temi predlogi. Na koncu pa smo govorili tudi o tem, kako se lahko uporabljajo strukturni skladi. Za nas bi bilo zelo pomembno tudi, da te investicije eh, ne gredo nekam drugam oziroma kamorkoli, ampak da se vlagajo v trajnostni razvoj s trajnostnim razvojem lahko ustvarimo nova delovna mesta, lahko ustvarimo ekološko vzdržnost v Evropski uniji. In eh, če bo ta predlog šel v drugo smer, v smer eh, uveljavljanja neke bruselske agende, pa bomo mi do njega zelo skeptični. Eh, Gospoda Mato, izvolite. Grazie, Hvala, gospa predsednica, in hvala gospodu komisarju za njegovo prisotnost. Nekaj stvari bi rada omenila v zvezi s tem programom. Novembra lani je komisija predlagala spremembo uredbe in glede na razlago, glede na memorandum, je ideja v tem, da se zagotovi dobre gospodarske rezultate, da se spodbuja naložbe, Eh, ustvarjanje delovnih mest, da se zagotovi trajnosten razvoj v vseh državah članicah in da se izboljšajo standardi življenja za ljudi. S tem se vsi strinjamo. In tudi takrat smo se. Eh, imamo pa nizko stopno absorpcije in administrativne kapacitete držav članic so razlog za to. Eh, to so lokalni in regionalni organi. Vzpostavljena je bila povezava med eh, zdravim upravljanjem in pa kohezijsko politiko. Ideja je, da komisija lahko države članice prosi, da spremenijo svoje partnerske programe eh, in se na ta način eh, odzovejo na spremembe. Mi v gibanju petih zvezdic pa. Menimo, da ni vse to povezano s kohezijo. Ideja je, da se zmanjšajo razlike med posameznimi regijami, naprimer, ko gre za gospodarske rezultate in pa eh, socialno blaginjo. Problem pa je, kaj sploh razumemo pod strukturnimi reformami. Eh, po definiciji na strani komisije strukturne reforme pomenil to, da se vključi tudi socialna blaginja in pa liberalizacija in privatizacija storitev. Če pa razmišljamo o tem, ali potrebujemo dodatne reforme, zato da bomo lahko našli sredstva za različne eh, programe in da bi na ta način vzeli eh, sredstva iz strukturnih skladov, to pa je druga stvar. Tukaj imamo vsoto 142,8 milijonov evrov. Po členu 23 eh, bi morala kohezijska politika zagotoviti, da se uvajajo ustrezni ukrepi. Nekateri pa tukaj sploh nimajo nobene veze s kohezijo. Ta program za podporo strukturnim reformam je neke vrste program eh, post 2020, eh, torej program za obdobje po letu 2020. Proračun eh, se je zmanjšal in to dosti krat pomeni, da je težko ustvarjati partnerstva in financirati programe. Zavedamo se, da kohezijsko politiko lahko izboljšamo. Želimo jo izboljšati, ampak pri tem je treba zauzeti pravi pristop. Kakšen pa je pravi cilj, da reformiramo kohezijsko politiko, seveda, ampak ne želimo je preobremeniti. Odvisno je tudi od držav članic, ali bodo želele pomoč ali ne. Ampak mi dobro vemo, kakšna so priporočila po posameznih državah in kaj to za države pomeni. Večkrat eh, smo že govorili o tem, eh, tudi eh, glasovali o različnih besedilih na to temo in želimo zagotoviti, da dobijo regionalni in lokalni organi več upravne podpore. Splošne reforme pogosto vodijo v privatizacijo ali pa imajo tudi slabe stranske učinke, naprimer na trgu dela. To, kar je treba narediti, pa je, da pogledamo, kakšni so dejanski učinki na življenje državljanov. Mm, včasih eh, stvari ne potekajo dobro. Poglejte si, kaj se je zgodilo v Grčiji. Poglejte si, kakšna je stopna brezposelnosti tam, koliko ljudi je izgubilo svojo službo. Eh, povišala se je stopna depresije med prebivalstvom, številni negativni učinki so. In res bi morali pregledati, kakšni so učinki in vplivi, ki so res pogosto negativni, ali res želimo uvesti nekaj novega, kar bo spet postavilo pod vprašaj našo kohezijsko politiko. Mislim, da moramo razmisliti o tem. Ni poročevalca v senci eh, iz skupine Alde, zato bi sama razložila stališče skupine Alde, ki ji pripadam tudi sama. Samo nekaj stavkov mi dovolite, prosim. Rada bi izpostavila dve stvari. Imamo že reformirano kohezijsko politiko. Ena od zahtev te nove reformirane kohezijske politike je eh, seznam eh, pogojevanja in to je del partnerskih sporazumov med državami članicami in Evropsko komisijo. Ta pogojevanja vključujejo v večini primerov zahteve za strukturne reforme. Torej, ta predlagani program je v tej smeri zelo povezan s problemi kohezijske politike. Potem drugič, podprli smo novo gibanje v sistemu evropskega semestra. Skupaj smo v tem odboru pozdravili to, da bomo dvakrat na leto dobili posamezna priporočila za države članice. To je povezano tudi s strukturnimi reformami v posameznih državah članicah, vsaj v nekaterih od njih. E, vemo, da to ni potrebno za vse države, so pa države članice, kjer so strukturne reforme potrebne. Potrebne so zato, da se podpre izvajanje kohezijske politike. Dala vam bom primer iz ene države članice. Bom uporabila kar svojo. E, regionalni operativni programi bodo podprli infrastrukturo na področju zdravstva, torej e, podpora za zdravstvene storitve. Ampak reforma v zdravstvenem sektorju še ni končana in zato ni možno te podpore iz strukturnih skladov, te strukturne podpore Evropske unije nameniti za ta namen, zato ker strukturna reforma eh, v zdravstvenem sektorju v Bolgariji še ni končana. To podporo potrebujemo, potrebujemo takšno pomoč. In eh, odtud izhaja tudi moje osebno vprašanje. Pogosto menimo, da bi takšna podpora morala priti strani tehnične podpore v strukturnih skladih. Torej, to je ta tehnična pomoč, ki je že programirana prek operativnih programov v državah članicah. Kako lahko zagotovimo, da ne bo prišlo do prekrivanja med tehnično pomočjo in pa novim programom? To je moje vprašanje. In kako lahko usmerimo različne reforme, ki jih eh, bosta eh, eh, ta dva sektorja podprla? Tukaj govorimo tudi o strukturnih skladih. Eh, v okviru strukturnih skladov bomo imeli torej nov instrument. Mm, to bi bilo stališče skupine Alde in pa tudi moje osebno vprašanje. Hvala. Zdaj pa bom besedo dala še našim gostom, poročevalcem iz odbora Agri, ne, ne iz odbora Empel, torej odbor za zaposlovanje, gospod Šogor. The conference of presidents recently decided that... Konferenca predsednikov se je pred kratkim eh, odločila, da bo odbor EMPL deloval po členu 53, plus, oziroma da bo v tem okviru sodeloval. Mislim, da gre tukaj eh, za pomembno zakonodajno pobudo v trenutni situaciji. Eh, visoke brezposelnosti in majhne rasti, je treba izvajati zdrave strukturne reforme, zato da se ukrepijo eh, naložbe, da se eh, pomaga trgom dela. Eh, to je bolj pomembno kot kdajkoli prej. Strinjam se tudi s tem, da bi se Evropska unija morala manj osredotočati na novo zakonodajo, sprejmanje nove zakonodaje, ampak bolj na učinkovito izvajanje tega, kar že imamo moramo se truditi za to, da čim bolje uporabimo orodja, ki jih že imamo na voljo. Mm, eno takih orodij je tudi evropski semester eh, s priporočili za posamezne države članice. Eh, nizko izvajanje v številnih eh, državah, članicah, predvsem na področju socialnih politik in pa zaposlovanja, to predstavlja oviro za ustvarjanje delovnih mest in rasti. In zato tak program eh, za podporo strukturnim reformam, ki bo stalen, predstavlja nekaj zelo pomembnega. Če bi taka podpora bila eh, na voljo moji državi Romuniji, bi absorpcijska sposobnost v obdobju 2007 do 2013 eh, bila višja od 70 odstotkov. In tudi ne bi bilo toliko zamud pri odločanju o operativnih programih zaradi pomankljivih strategij na ključnih področjih. Tehnična pomoč ne sme biti na voljo samo v času krize. Najbolje se uporabi za to, da se prepreči nove krize in da se eh, ustvari strukturno zdrava gospodarstva, ki bodo odporna na prihodnje izzive. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala, gospod Olbricht. Hvala. Komisar zelo dobro pozna delovanje parlamenta in ne morete pričakovati, da bomo delali brez poglobljene analize, zakaj pravzaprav sploh gre pri vsem skupaj. Vprašanja kažejo, da stvari zaenkrat še niso jasne in mi eh, zaenkrat potrebujemo predvsem vaša pojasnila. Eh, Lambert in Konstance sta eh, že podala eh, svoje komentarje. Mor, razumeti moramo torej vaš, vaše razmišljanje. Če podate priporočila po državah članicah, države članice morajo to upoštevati. In če tega ne počnejo, potem nekaj ne gre, nekaj ni dobro urejeno. Potrebujemo tudi denar, ne veliko denarja, ampak toliko denarja, da bomo države motivirali, da e, začnejo sprejemati in izvajati reforme. Mi predlagamo instrument, e, ki bo države spodbudil, da začnejo te reforme izvajati. Po drugi strani pa pravite, da je e, vse skupaj prostovoljno. Če želijo podporo, jo lahko dobijo, če ne, pa kaj se bo zgodilo? mi ponujamo instrument za to, da boste bolje eh, delovali. To je vaš princip. Torej, državam ponujate nekaj, eh, da bodo bolje delovali. Države, ki že zdaj dobro delujejo, ki izvajo reforme, pa instrumenta ne potrebujejo. Torej, ideja je, predlaga se instrument, eh, ki bo financiran iz konkretnega proračuna, iz konkretnih sredstev. Eh, kdo pa bo to financiral? Če bomo to vzeli iz strukturnih skladov, ali to ne pomeni, da eh, bo šlo vse skupaj v DG regijo, v eh, direktorate za kohezijsko politiko. Zdaj razpravljamo o tistih delih reforme, ki so povezane s kohezijsko politiko. Vendar pa pri priporočilih ne gre samo za kohezijsko politiko kam bo torej šel ta del denarja za kohezijsko politiko ali ne? Ali bo to vodil DG regijo? Tukaj v parlamentu pa se s takimi stvarmi ukvarja odbor regij. In po eni strani gre za kohezijski problem, po drugi pa ne. Kdo se bo torej s tem ukvarjal? E, naslednje vprašanje, ki se postavlja e, tukaj, pa je naslednje. Če bodo države prišle in rekle, potrebujemo vašo pomoč ali to pomeni, da bo Evropska komisija zagotovila denar ali bo komisija rekla, lahko uh, dobiti denar, ampak predlagamo vam še strokovnjake, predlagamo še druge ukrepe. Ali imate v mislih konkretne akterje, ki lahko pomagajo konkretnim državam, kako stvari izvajati? Kdo se bo odločal o tem, kdo bo izbran? Uh, Tukaj je predlaganih več različnih stvari. Ali tisti, ki predlaga, sprejme politično odločitev? Nekateri kolegi se bojijo, da, bo, da boste vi predlagali konkretne akterje, ki bodo predlagali konkretne politike in da je to tisti eh, skriti element za ustvarjanje konkretnih politik. Gospod komisar, ali lahko pojasnite to? Mogoče ne eh, danes takoj, ampak eh, kakšen je razlog za vse skupaj, ali gre eh, to eh, v smeri kohezijske politike in kdo bo pri vsem skupaj pomagal, kateri akteri, kateri strokovnjaki ali lahko države članice kaj predlagajo, ali boste vi odločali eh, in določene stvari sprejeli, drugih pa ne. Torej, ali boste vi določili, kako mora država ravnati in koga določiti, ali eh, lahko sama to stori. Hvala. To so bili komentarji in vprašanja poročevalcev, poročevalcev v senci in pa eh, gostujočih poročevalcev iz drugih eh, odborov. Zdaj pa besedo dobite vi, gospod komisar, za odgovore. Uh, okay, uh, thank you, uh, Madam Chair. Actually, Hvala. Kar nekaj vprašanj je bilo. Jih bom skušal eh, porazdeliti v skupine in odgovoriti na več vprašanj skupaj. Najprej mm, dostopnost denarja. Kot smo zapisali v predlogu in kot sem povedal v vodnih pripombah, gre za denar iz tehnične pomoči, ki je trenutno centralizirana v Evropski komisiji. Gre pa za prerasporeditev 112,2 eh, eh, iz ESIF-a in pa še iz drugega sklada, eh, vse skupaj 142,8 milijonov. To je torej predlog iz dveh različnih eh, skladov tehnična pomoč, ki jo upravlja komisija. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali ne bo to spodkopalo dela na področju tehnične pomoči. Rekel sem, da imamo zdaj više vsote za tehnično pomoč v tem obdobju, Eh, kot v prejšnjem, 400 eh, milijonov več eh, imamo na voljo. In ocena komisije je, da bi morala obstajati možnost, da se zagotovi možnost prerasporeditve in dodelitve iz teh dveh skladov. In uh, ta predlog bi torej moral biti izvedljiv v okviru SRSP. Ali gre za celotno obdobje, ali je to denar za celotno obdobje? Da. Potem eh, je bilo postavljeno vprašanje o reorganizaciji osebja. Gre za podporno službo za strukturne reforme. Znotraj Evropske komisije bi obstajala taka služba in koordinirala delo. Eh, eh, DG Egfin je bil tudi omenjen, pa ne gre za to, ampak za podporno službo za strukturne reforme, ki je povezana z generalnim eh, sekretarjatom komisije in poroča neposredno predsedniku Junkerju in meni. Ta služba koordinira delo tudi vseh drugih relevantnih struktur znotraj komisije in pa zunanih institucij in strokovnjakov, eh, če bodo ti potrebni. Toliko glede osebja. Nekaj točk je bilo še izpostavljenih v zvezi s tem, ali eh, bodo državam članicam stvari usiljene, ali bodo države prisiljene izvajati uh, določene politike. Naj še enkrat povdarim, da gre za prostovoljno načelo. Država članica mora prositi za to tehnično pomoč in potem kdo se odloča, kako in zakaj. Vse skupaj poteka v sodelovanju z državo članico. Ne gre za to, da bi bili strokovnjaki ali institucije usiljene državi članici? Je pa to nekaj, um, kar smo oblikovali oziroma kar prihaja tudi na željo držav članic. Potem ste omenjali še povezavo kohezijske politike eh, s tem SRSP. veliko razprav na to temo poteka v komisiji. Služba za podporo strukturnim reformam gradi na delu eh, delovne skupine za Grčijo in pa podporne skupine za Cipr. No, če si vzamemo za primer delovno skupino eh, za Grčijo, vidimo, da je stvari močno izboljšala, močno se je v Grčiji izboljšala absorpcijska sposobnost za evropska sredstva. Tudi določene finančne odločitve so bile sprejete za olajšanje denarnega eh, toka, pa tudi tehnična pomoč je bila zagotovljena Grčiji. No, še ta uh, obširna tehnična pomoč, eh, ki je bila tudi omenjena, ta je zaenkrat namenjena samo državam, ki so v programih pomoči. V tem primeru gre za obširno tehnično pomoč. Je pa ta lahko na voljo in se lahko zagotovi tudi državam, ki niso v programih. Ocena komisije je takšna, da bomo s pomočjo te tehnične podpore lahko našli ustrezne sinergije. Sinergije pri financiranju iz evropskih sredstev, potem iz nacionalnih proračunov, e, če si ogledamo reformo za strukturne spremembe. Vidimo, da je to spet nekaj, kar so zahtevale države članice na eni strani imamo eh, kohezijske sklade, na drugi eh, tehnično pomoč, ti dve stvari sta ločeni. To je nekaj, kar eh, želimo zdaj preseči, to strogo ločevanje, zdaj proučujemo, kje so možne sinergije. In zato predlagamo tudi to strategijo, ki bo bolje povezala obe plati. nekaj primerov, tudi primer gospe predsednice, je takih, da kažejo na to, da je tehnična pomoč lahko zelo koristna. Potem je bilo nekaj vprašanj oziroma skrbi v zvezi s tem, ali ne gre tukaj za še en poskus podreditve kohezijske politike Evropskemu semestru. Naj bom zelo jasen ne gre za to. Strinjam se eh, z določenimi kolegi, ki so rekli, da imamo uredbo za eh, skupne določbe, eh, imamo ustrezno zakonodajo, imamo tudi sklade, ki so namenjeni različnim temam, določenim vrstam infrastrukture, socialnim politikam in tako naprej. In nudimo podporo državam članicam, da se soočajo s pomembnimi izzivi, naprimer energetska varnost, energetska učinkovitost, eh, zastoji v infrastrukturi, socialni problemi in tako naprej. In nobenega namena nimamo, da bi to spremenili. Jasno je, kako delujejo evropski skladi, kako so programirani, eh, namenjeni so v obdobju sedmih let in tega ne bomo spreminjali. Komisija pripravlja uh, priporočila po državah članicah, te potem sprejme svet. In spet gre za to, ali v določenih okoliščinah eh, tudi reforme, ki se predlagajo ali pa se ne predlagajo v priporočilih, ali so te reforme lahko podprte strani evropskih sredstev. Ampak eh, to ne sme biti predpogoj, da država mora uporabiti evropsko pomoč. Tehnična pomoč se lahko uporabi za to, da se povežejo politike z eh, denarjem, ki je na voljo na evropski ravni. Na koncu mislim, da se bo. Eh, izboljšala poraba denarja v korist eh, socialnega in ekonomskega razvoja držav članic na ta način. Naj odgovorim še na vaše vprašanje o tem, zakaj je predlog tako širok. Res je širok in to namenoma zato da bi imeli vse te možnosti, da bi lahko eh, posegli v različne politike, na različna politična področja. In če država članica prosi za pomoč na določenih področjih, lahko potem pogledamo tudi, kako instrumenti za druga področja lahko tukaj pomagajo. Pri tej agendi se lahko eh, strinjamo glede seznama ali pa tudi ne. Eh, o stvarih še vedno lahko razpravljamo. Je pa to nekaj, eh, za kar naj bi zaprosila država članica sama, glede na svoje potrebe. In spet smo pri vprašanju, katero mednarodno organizacijo, vključiti ali organizacijo ILO ali mednarodni denarni sklad, eh, lahko eno ali drugo. Ko smo razpravljali eh, z grško vlado o reformah trga dela, s trenutno grško administracijo, so oni imeli nekaj vprašanj v zvezi z reformami, ki se izvajajo in eh, Skupaj smo se odločili, da bomo za mnenje prosili še strokovnjake iz mednarodne organizacije za delo. In potem so bili podani predlogi, ki so bili v skladu z najboljšimi praksami eh, za tisto področje. Te organizacije torej lahko koristijo, imajo pa tudi različna mnenja. Potem je bila omenjena še nizka absorpcija zaradi upravnih eh, kapacitet. To je res in ta program bi lahko ta problem rešil. Omenjali ste tudi poenostavitve. Ne bi rekel, da je to neposredno povezano s tem predlogom, ampak poenostavitve so tudi zelo visoko na naši agendi in komisija bo podala predloge v zvezi s poenostavitvijo eh, sistema za upravljanje evropskih skladov. Pri tem računamo tudi na podporo Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca za to področje. Pogosto eh, se zgodi, da pri poenostavitvah, pri predlogih eh, za poenostavitve eh, se potem uvedejo še številni pregledi na več ravneh in potem stvari težko napredujejo. Mi pa bi radi šli naprej na tem področju. Mislim, da sem zdaj pokril eh, vse ključne teme, ki so bile izpostavljene in eh, veselim se že drugega kroga vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Še dva sta na seznamu, tri, štiri, pet, pet, hvala, šest. Začenja pa gospa Maletič, prosim. Uh, uh, hvala lepa. Predsedujoča, hvala lepa komisar Dombrovskis. Data ES. RPP je seveda zelo pomemben za boljše izvajanje kohezijske politike. Vendar pa še vedno se mi poraja nekaj vprašanj, še prav posebno tole. Povezano je s tem, kar je izpostavila gospa Mihajlova, vaš odgovor pa mislim, da ni bil preveč podroben o tem oziru. Potrebujemo bolj podrobno pojasnilo. Torej, največji izziv za ESRP bo komplementarnost z vso pomočjo, ki jo imamo. Dejali ste, da razmišljate, kako bi usklejevali ta sklad z drugimi skladi in z operativnimi programi v državah članicah, projektna skupina na ravni Evropske komisije v GD regijo in tudi z vso ostalo tehnično pomočjo. Vendar pa mislim, da moramo razmisliti tudi o sledečem kako bi se naj v državah članicah tega lotili. V nekaterih državah članicah imamo operativne programe na nacionalni ravni, v drugih na regionalni, potem imamo različne ravni tehnične pomoči, ki se lotevajo različnih težav in to je spet povezano s strukturnimi reformami, ki se izvajajo na različne načine. Torej, Zelo pomembno je ugotoviti, kako bi lahko resnično se dopolnjevali na ravni posameznih držav članic. To je prvo vprašanje, potem pa še eno. To pa je povezano s prihodnostjo tega podpornega programa. Umestni pregled je predviden do srede 2019 sreda 2019, to je prepozno, da bi razmišljali v prihodnji, prihodnem finančnem okviru. Mislim, da bi bilo to treba imeti prej, razmišljate o tem ali sploh razmišljate o prihodnosti v obdobju po 2020 ali v tem trenutku še ne, kaj menite o tem. Potem pa še tretje vprašanje ali obstaja povezava med makroekonomskim pogojevanjem in dejstvom, da boste morda izvajali makroekonomsko pogojevanje v eni državi in to v primeru, ko naprimer ta država ne izpolnjuje vseh pogojev. Istočasno pa ne prosi za to podporo, kajti dejali ste, da bo bodo morali zaprositi za to. Ali pa menite, da bo to v nekaterih primerjih obvezujoče. Hvala lepa. Thank you. Thank you, Bresso, Hvala lepa, gospod Breso, prosim. Eh, grazie, grazie, presidente. Eh. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sama bi se rada vrnila na nekatera vprašanja, ki so že bila omenjena specifična priporočila za države članice. Naprimer, njihov namen je ponuditi cilj za ukrepe v posameznih državah, usmeriti jih v cilje, ki so makroekonomske narave. To nima opravka z makroekonomskimi cilji. To so torej cilji, ki kratkoročno, relativno kratkoročno, ker gre za ciklične programe, skušajo preusmeriti strategije držav članic in sicer v pravo smer. Pogosto pa imamo pomembne elemente makroekonomske narave, ki jih je potrebno poštevati. Zato je nekaj od elementov, ki ste jih omenili na seznamu, takih, da jih lahko podpremo. Zamisel pa je, da bi si ta priporočila morali ogledati in tudi tehnično pomoč, ki je dana. Kaj točno torej, to pomeni in kakšna bo prožnost, bo vse skupaj dovolj prožno, da bomo lahko dosegli politične cilje teh držav, to je nekaj, o čemer se resnično sprašujem. Ne morem si predstavljati politične usklajenosti vseh teh držav. Pri strukturnih ciljih si lahko predstavljamo, da mora obstajati neka prožnost za različne vrste politik. Ohraniti moramo raznolikost to vedno izpostavljamo v Evropi. Potem pa je še kar nekaj stvari, ki pa so veliko bolj makroekonomske po naravi sami. Kmetijska politika, na primer. Kmetijska politika je sektorska politika, ki mora zagotavljati to, da bodo kmetije lahko poslovale učinkovito in trajnostno. zato imamo tudi ad hoc odbor, ki je posvečen temu regionalne politike, kohezijske politike, kakorkoli že to imenujemo, pa tudi socialna razsežnost, pa predstavlja del makroekonomske politike. In to se pa gleda bolj dolgoročno, ker so zelo kompleksne. In tukaj si želimo postaviti bolj učinkovito ekonomsko strukturo v podjetjih, drugih strukturah in tako dalje. In tukaj seveda lahko črpamo tudi iz Evropskega sklada za podeželski razvoj, ki skuša narediti kmetijski sektor bolj učinkovit, povezan z drugimi sektorji. Torej, vsako od teh področji ima svoje urodja, svojo tehnično pomoč in zmogljivost, da se preusmeri, kar se tiče strategije, na tisto, ki je potrebna v odročenem okviru. Vendar pa specifični cilji priporočila za države, ki skušajo združiti vse splošne ekonomske politike, pa veljajo. Vidim pa, da je tega ne, da bi oboje lahko pomešali. različne skupine imajo različna mnenja, vendar pa mislim, da je razmislek o, temu, o tem, da bi razpravljali o vprašanjih, ki nimajo povezave s strukturno politiko, ki imajo bolj opravka s sektorskimi politikami, da potem to vodi do popolnoma drugačnega okvira. Morda bi ta vprašanja morali odstaniti seznama politike, ki torej skušajo spremeniti gospodarstvo na zelo poglobljen način. Tukaj potrebujemo seveda določene veščine, strokovno znanje. Mislim, da tega še ni dovolj in tukaj obstaja neko določeno tveganje. In to se potem širi tudi na druge politike. Potem pa je še nekaj drugih elementov, ki jih v vaši predstavitvi ni bilo. Naprimer, kar se tiče vprašanj, na katera moramo najti odgovore. To se bo obravnavalo kot rešitev trojke. Seveda je prostovoljno, vendar pa morda bodo ljudje tako to opredelili, morda bodo to imeli za nekakšno umešavanje na različnih sektorjih, ki že imajo veliko izzivov, s katerimi se soočajo. Ne moramo vseh naših evropskih politik združiti v evropskem semestru. To ni dober način in dober pristop. Prav tako specifična priporočila države članice tvegajo, da bodo tudi ta postala odveč. Torej ne smemo mešati preveč različnih tipov politik. Potem pa imamo seveda tudi sektor javnega zdravja, zdravstvene politike, ki ga je tudi potrebno reformirati in to seveda ne pomeni, da moramo vse skupaj združiti v okvir Evropskega semestra. To niti ni potrebno. Imamo pa potem še druge politične vidike. Socialna reforma ne more biti samo vprašanje vrčevanja. In tudi v zdravstveni politiki ne smemo samo vrčevati in rezati. Veliko je še drugih vprašanj, ki so tudi pomembna. Thank you, madam Spiraki. Hvala lepa, gospa Spiraki. Thanks a lot, madam Chair, Mr. Vice President. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Nekaj specifičnih podrobnosti, kar se tiče tehnične podpore Grčiji. Kot veste, je v izjavi Evroskupine v Grčiji zaveza po dolgoročni tehnični pomoči za spostavitev grške rasti in po poročilu Grškega ekonomskega ministrstva za gospodarstvo država ni najbolj uspešna in tehnična pomoč torej se ravna po povpraševanju. Projektna skupina, kot vemo, na začetku ni bila ravno uspešna. In če imamo sedaj poseben načrt za ta primer Grčije, ali to obstaja in ali imamo, smo se kaj naučili iz ostalih programov za ostale države, tudi iz Grčije, zato da bi premustili pomankanje strukturnih reform, ki ga vidimo. Hvala lepa, gospod Polčak. Mislim, da se dovolim navazati tako trochu na pa. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Navezal se bom na gospod Breso. Če ne zamerite, bi rad izpostavil, da je osnutek programa, kot ste ga opisali, nekaj, kar lahko pozdravim, vendar pa še vedno je kar nekaj vprašanj, ki jih moramo pojasniti. Nasplošno je nezadostna implementacija reform, glede katerih smo se dogovorili, v makroekonomskem procesu nekaj, kar lahko seveda zmanjša učinkovitost teh postopkov, ne samo v državah, ki imajo ekonomske težave. Prav tako moramo vedeti, da obstaja tudi težava z nezadostnim izvajanjem evropske zakonodaje v državah članicah. Vseeno pa se moramo osredotočati na to, kakšna je usmeritev tega programa če bi naj ta program financirali iz virov na ravni strukturnih skladov, potem bodo te tendence usklajevanja gospodarskih politik in njihovega povezovanja s kohezijsko politiko pomembne. Biti pa moramo previdni glede tega in drznim si reči, da ima vsaka evropska politika svoje cilje kot je opisano v pogodbah in drugih dokumentih Evropske unije. Kar se tiče kohezijske politike, pa je glavni cilj podpora teritorijalne in socialne kohezije v EU. In ta podpora se nudi pri podpori naložbam, pri vključujoči rasti in tako dalje. Podpora pri izvajanju strukturnih reform pa ni enih, eden glavnih ciljev kohezijske politike. In tukaj se sedaj vračam na začetek. Gospa Krelj in gospod Tomarži sta o tem govorila. Specifično vprašanje. Je komisija analizirala možnosti za financiranje tega programa, delno tudi iz pete kategorije administrativnih izdatkov Evropske unije. Mislim, da bi tu laže našli sredstva. In potem imam še dve specifični vprašanji. Prošnja za pomoč in kako je odobrena in dejstvo, da je ta prošnja povezana tudi z drugo zakonodajo kozijski politiki, nekaj, kar ni dovolj. O tem je govorila gospod Maletič potrebujemo več udeležbe teh predlogov, tako to imenujemo, in vključitev v partnerske sporozume. Tudi to se mora spremeniti in to je zelo dolgoročen proces, vsaj kar se tiče držav članic. Zato torej mislim, da se moramo vprašati, kako usklajeni pa so ti programi. In še zadnje vprašanje to pa zadeva podvojevanje naših dejavnosti in programov. Tukaj se navezujem na dejavnosti v okviru obzore 2020. Celer. Hvala lepa, predsedojoča. Dokument sem samo na hitro preletel in dobil sem vtis, Na začetku sem menil, da gre za tehnično pomoč in da govorimo o strukturnih skladih in kohezijski politiki, da bomo imeli instrument za določene regije in države, zato da bi zamude pri začetku operativnih programov nasplošno zmanjšali, da bi pomagali torej tem regijam in državam, še prav posebno tistim, ki so to v našem odboru tudi vedno znova izpostavljamo, da takšne regije obstajajo, torej tistim, ki nimajo dovolj administrativnih zmogljivosti, naj si, po, naj si gre za izobraženost osebja, število osebja in tako dalje, torej da bi pomagali pri izvajanju operativnih programov. Po branju tega pa sedaj prihajam do drugačnega zaključka. V bistvu gre za to, da določenim državam ki niso imeli dovolj reformnih zmogljivosti, katerih gospodarska rast še vedno zaostaja, ali je celo negativna, da bi jim torej pomagali pri boljšem upravljanju. To smo prej imeli pri politiki širitve, to so bili torej inštrumenti, inštrumenti za približevanje. Nekatere države članice so še pred pristopom v EU dobile znatna sredstva za to, da so svojo pravo pripravile na evropski pravni red. Pri nekaterih državah še, to še vedno počnemo. Tudi primer Grčije je bil omenjen, kjer torej z mednarodnim monetarnim skladom, ki ima tudi takšno projektno skupino, to še vedno počnemo. Kaj ti? z IMF se lažje uveljaviti. Evropska unija nima dovolj moči, kar se tiče soverenosti držav, IMF pa to ima, kar se tiče reformnih predlogov. Lahko to podajo, pa tudi potem zahtevajo izvedbo. Če seveda zadevna država še vedno želi pomoč EU. No, to torej lahko razumemo zaradi pomislekov komisije, da bi določene države, ki imajo težave, ko imajo težave z gospodarsko rastjo in jim želijo pomagati. V 8. členu imamo potem tudi navedbo različnih ukrepov, ki pa s kohezijsko politiko v klasičnem pomenu besede nima veliko opraviti gre pa za torej, širšo pomoč. In potem, ko sem si ogledal številke, 142 milijonov za 4 leta, to pa potem pravi vprašanje, koliko zmogljivosti lahko ponudimo. Na leto bi to bilo približno 35 milijonov. Stroški strokovnjaka so 100 tisoč evrov na leto, pa to je malo. Torej bi tako lahko plačati 350 strokovnjakov. Takole na hitro izračunano na leto. Toliko bi lahko torej plačali. Meni pa se zdi, da potem klasični operativni programi in njihova izvedba niso šteti v to, kaj ti v celotni EU imamo vse 500 takih programov, ki, imamo, ki, imamo potem, ki se potem delijo še na manjše projekte. Tukaj lahko gre torej samo za širši oris in na ta način bi naj potem še teh nekaj držav, ki jim ni uspelo, bolje izvajalo reforme. Tega si želimo, vendar pa se sprašujem, katera država bo prostovoljno to sprejela, da bo torej vlada, ki je bila izvoljena, enostavno javno priznala, da ne zmore in bo potrebovala pomoč EU, tako da jim bomo omogočili to rezonanje strokovno znanje. To je to najbolj zanimivo vprašanje, ali se bo to sploh zgodilo. Hvala lepa, zanimivo vprašanje. Bom vprašala svojo vlado. Hvala lepa. Gospod Papa Dimulis, prosim. Kirje, kirje Proedra. Kirje Dobrovskis, kirje Petro Peopoš, Dijap. Hvala lepa. Gospod Dobrovskis, gospod komisar. Mislim, da ste tudi sami lahko ugotovili, da je v odboru regij si že tikar precej odločne kritike in imamo tudi niz vprašanj veliko političnih skupin celo večina je to zastavila. Dovolite mi, da ustrajam pri tem, kajti mislim, da niste podali zadovoljivih odgovorov. Naj povem še to. V zadnjih letih smo v EU doživeli veliko nepravičnosti. In kohezijska politika ne zadošča za to, da bi odpravili te nepravičnosti, tudi socialno nepravičnost in revščino. To, kar nam vzbuja skrbi, je, da tudi s tem instrumentom ne bomo dosegli premike naprej. Torej, čisto konkretno vprašanje. Bi lahko zagotovili zmanjšanje izgub iz kohezijske politike, da ne bi več izgubljali sredstev in potem še eno vprašanje, ali bo to politična pomoč ali bo to diplomatska pomoč za politično pomoč. Boste pomagali državam, ki pomoč resnično potrebujejo, ki resnično morajo izboljšati administrativne zmogljivosti, zato da bi potem programe, ki so jih sami pripravili, tudi izvedajo. In potem še eno vprašanje delo nadzornikov nad projektno skupino v Grčiji, neodvisni nadzorniki. Prebrali so poročilo, projektna skupina ni imela načrtov, ni prezela odgovornosti in tudi ni preračunala rezultatov in izvedbe nadzornike sploh niso torej zadovoljni z delom te projektne skupine. To ste sami dejali. In potem še eno vprašanje, ker so ta sredstva omejena in ker niso vse države članice enake. Mačarska, Grčija, Romunija potrebujejo točno to kot Nemčija. Tega ne moremo reči. Kakšni so torej kriteriji, kako boste delili sredstva in kako boste izbirali, kdo bo dobil točno tisto tehnično pomoč, ki jo potrebuje. Pogosto je pač tako, da kriteriji, ki jih imate, s finančnim pogojevanjem, tudi kohezijska sredstva, potem namenimo državam, ki tega pravzaprav ne potrebujejo sredstev ne, dobido, ne dobijo tiste države in tiste socialne plasti, ki to potrebujejo. Zato mislim, da bo potrebno to izboljšati. Imamo veliko poročil in resolucij našega odbora, želimo si sprememb. Sedaj pa še konkretno na Grčijo, za ogači. Še prav posebno v zadnjem času se v Grčiji izvajajo reforme in mislim, da so te reforme nekaj, kar v tako kratkem času ne bi mogli uveljaviti, naprimer v Nemčiji ali na nizozemske. To priznava celo komisija. Eden od kolegov pred mano je to že dejal. Kar se tiče podpornega okvira in kar se tiče absorpcijske zmogljivosti Grčije. Grčija je bila prva med 28 državami članicami, kar se tega tiče torej, ne smemo si delati medvede usluge, potrebno je razmisliti, kako bi ukrepili kohezijsko politiko. Eh. Hvala lepa. Tako, gospod komisar, sedaj pa je beseda vaša. Eh, hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za vaše vprašanje. Torej, kar se tiče vprašanja različnih ravni, nacionalne ravni, regionalne ravni. Program bo na voljo tudi za regionalne ravni, vendar pa morajo to zahtevati države članice. Ampak seveda, v bistvu, če zahteva bo podana, za reforme na regionalni ravni ali za pomoč za področja, ki so v pristojnosti regij, je možno to zahtevati tudi na tej ravni. Sprašvali ste po obdobju po letu 2020. V tej fazi komisija ni pripravila specifičnih predlogov za obdobje po 2020. Torej je to vprašanje preuranjeno. Lahko si torej predstavljam, da bomo imeli to tudi v obdobju po 2020, vendar pa takrat upam bomo že torej imeli naše prve izkušnje, ki bodo pomagale pri pripravi bolj podrobnih načrtov za obdobje po 2020. Potem pa še vprašanje SRP in makroekonomskega pogojevanja. Tukaj da izpostavim, da SRP ne vključuje sprememb rebesiv, kar se tiče makroekonomskega pogojevanja. Torej, nič se ne spreminja, kar se tiče makroekonomskega pogojevanja, ki vseh držav članice morda vključila svoje nacionalne operativne programe. potem pa vprašanje povezav med priporočili po državah, prožnostjo in tehnično pomočjo. Gotovo prožnost obstaja v smislu, da si država članica izbere, katero področje je tisto, ki potrebuje tehnično pomoč. Torej, to ni že naprej pogojevano s priporočili po državah članicah, če obstajajo potrebe, ki so v skladu s prednostnimi nalogami tudi EU, potem je možno to nasloviti tudi iz tega programa, če se država članica za to odloči. Potem pa še nekaj vprašanj ki so stvar presoje. O tem sem govoril že v prejšnjem krogu. Naprimer, vprašanja povezovanja z drugimi politikami, mešanja politik. Hm. Tukaj gre za stvar presoje. Morda lahko to imenujete mešanje, lahko to imenujete sinergija, kako želite. Res pa je nekaj povezal. Bo med politikami in potrebno se bo lotiti dejansko tistih vprašanj, ki podpirajo potem reformo v državah članicah in se ogledati, kako bi pomoč lahko potem namenjali različnim področjem za reševanje težav. Potem pa še nekaj vprašanj, kar se tiče tehnične pomoči, specifično Grčiji in uspešnost projektne skupine za Grčijo. Ta primer sem omenjal že v prejšnjem krogu, naprimer, kar se tiče absorpcijske zmogljivosti sredstev Evropske unije. S pomočjo projektne skupine je Grčija znatno, zelo znatno izboljšala črpanje evropskih sredstev. In potem so še druga področja, kjer trenutno nudimo tehnično pomoč, naj si bo komisija ali pa usklajevanje dela strokovnjakov, različnih strokovnjakov iz držav članic ali nacionalne administracije, da se gre za pobiranje davkov, za javno upravo ali kaj drugega. Tehnično pomoč nudimo tudi v povezavi z begunsko krizo, torej Na res je, to lahko zadeva veliko političnih področji, kar se tiče še prav posebno obdobja 2014 do 2020, se trenutno osredotočamo na boljšo uporabo sredstev in na izvajanje eksante pogojevanja. Torej, ustrezna uporaba sredstev Evropske unije strani Grčije. potem pa vprašanje pete kategorije. Ocena komisije je, da te ne moramo uporabiti, ker je ESRP eh, e programsko usmerjen tehnično pomoč državam članicam in torej tukaj nekaj za peto kategorijo. Vendar pa osebe pa lahko financiramo torej kot del administrativnega darovanja institucije Evropske unije. potem pa vprašanja, glede tega, katere države članice bi se prostovoljno odločile za tako pomoč. Naj povemo, da se ta tehnična pomoč že uporablja v Grčiji in na Cipru. Morda je pač to tudi zgodovinsko gledano, tudi zgodovinsko pogojeno, ker je ta pomoč bila namenjena najprej Grčiji in Cipru. Smo pa seveda tudi v pogovorih z nekaterimi drugimi državami članicami, ki si želijo pomoči. Torej, na kratko, države članice to zanima in želijo uporabiti to možnost. Potem pa nasprotno vprašanje, na podlagi katerih kriterijev bi naj izbrali države, ki bodo to podporo dobile, če bo preveč povpraševanja. V tem primeru bi komisija to ocenila po nizu kriterijev. Najprej nujnost, resnost izjiva, s katerimi se država članica sooča, potrebe na določenem področju, socialno-ekonomski indikatorji in splošna administrativno zmogljivost države članice. Potem bi seveda to vse ocenili in bi pomoč namenili tistim državam članicam, ki to pomoč najbolj potrebujejo. Potem pa še vprašanje, ali ne bi potem države članice lahko tudi izgubile evropska sredstva. Mislim, da sem jasno že povedal uvodoma, da ne, ne, to ne zadeva nacionalnih sredstev, ki jih države dobijo. Potem torej tehnična pomoč ali politično usmerjanje. To je tehnična pomoč, včasih pa seveda lahko pridemo na zelo, do zelo globokih eh, tehničnih ravni. To je tudi bilo tako v primeru Grčije in potem vprašanje, ali lahko to potem podpre reforme, ki si jih svobodno izvajajo države članice, glede na demokratične izbiro in tako dalje. Da, seveda, dokler ne gre za to, da bi bilo to protislovno splošnimi politikami EU. Vendar pa precej prožnosti imamo glede tega, katere reforme ali politična področja si države izberejo za pomoč. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, gospod podpredsednik. To je bil naš prvi sestanek na to temo. To so bile prve razprave. Želite na kratko še nekaj povedati? Minutka, prosim. Yeah. Da, to je bila torej prva priložnost. Tak je bil namen. Hvala lepa, komisar, podpredsednik komisije za vse te informacije. Imamo predvsej natrpan časovni razpored. Naše poročilo bomo pripravili julija, ga dali v prevod. Poročevalci so na osnovi te razprave verjetno dobili ste pogled v to in bodo morda v naslednjih dneh lahko zastavili bolj podobno vprašanje. In to je za sedaj vprašanje, ki vam ga namenjam. Upam, da to ni samo prvo zvenarno mnenje in to je to. Iti moramo še globlje v to tehnično pomoč, morda bomo še potrebovali take sestanke. No, Gospa Krelj? Ne. No, točno to sem želela reči. To je prvi sestanek, prva izmenjava mnen upam, da bomo imeli priložnost dobiti še več informacij tudi kdaj kasneje. Gospa predsedujoča, kar se tega tiče, je komisija seveda pripravljena podati dodatne informacije, prispevke k vašemu delu. Želimo si tesnega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat za to pripravljenost. No, naj zaključim sestankom. Dobili ste sklepe koordinatorjev, če se strinjate s temi sklepi, razdeljeni so bili, to so včerajšnji sklepi, kakšna pripomba? Ne, torej je to potrjeno, točka razno, ima kdo kaj? Ne, hvala lepa, naj vas spomnim, naslednji sestanek bo v sredo 15. junija in 15 četrtek zjutraj 16. junija. Hvala lepa tolmačem za njihovo pomoč. Konec sestanka. Hvala.